Gospe in gospodje, dobro dan. Nimamo luči v seni dvorani, vendar mikrofoni pa delajo. Imamo tolmačenje na voljo in lahko začnemo s našim delom. Upam, da bo kasneje se luč znova vrnila. Ne vem, zakaj nimamo luči in zakaj bi šlo do težav bomo začeli z sestankom, ki traja danes in jutri. Bomo začeli s prejetjem dnevnega reda. Any comments on the agenda? Mal kdo kakšne komentarje? Izvolite. Grazie, presidente. Hvala. V imenu kolegice Rose Damato. ker, ki mora na drugo, na, eh, na drugo sejo, bi prosila, da bi točko 5 predstavili na drug datum po možnosti, potem, ko bo sprejet ukvir, finančni ukvir. Kaj ti ta eh, lahko bistveno vpliva na ta predlog in lahko tudi vpliva na časovnico. Torej, zato bi potrebovali to predstavitev. Če ne bomo imeli soglasje glede tega, potem bi kolegica Damato um, prosila, da predlog komisije obravnavamo v rednem in ne v izrednem postopku. Hvala. Hvala lepa. Naj povem, da sem dobila dopis gospeda Mato in izrazila je svoje ugovore glede točke 5 v našem dnevnem redu. Želela sem predstaviti to dopis, ko bi prišli do točke 5. Če nimate nič proti, če druge skupine nimajo nič proti, potem se lahko odločim, da predstavimo točko 5 in vključimo razpravo o tem na sestanek koordinatorjev ki naj se potem odločijo, kako bomo obravnavali ta dosje v prihodnosti, kajti imamo odločitev koordinatorjev za tak postopek in pač tem, ta, ta postopek izvajamo, ker je to mandat koordinatorjev in le oni lahko spremenijo mandat. Torej bom sedaj črtala točko 5 našega dnevnega reda in bomo vključili to točko v razpravo koordinatorjev danes kasneje popovdne. Se s tem strinjate? Dobro. Hvala lepa. Torej, s to spremembo, s črtenjem točke 5 z dnevnega reda, ali lahko sprememo dnevni red? Dobro, hvala. Hvala lepa. Gremo naprej. Sprejetje zapisnika seje z dne 27. septembra. Osnutek zapisnika je na voljo na spletu in predlagam, da če ni ugovorov v teku tega ste se, da je ta zapisnik sprejet. Ne bom izkoristila časa za sporočila predsednice morda bom imela sporočilo na prihodnem sestanku čez deset dni, 3. decembra. In gremo kar na prvo vsebinsko točko, to je obravnava osnutka mnenja o vzpostavitvi programa Evropske solidarnostne enote. Naša pripravljavka mnenja je gospa Ivana Maletič imamo tudi z nami priporočevalce v senci. Gospa Maletič, izvolite predstaviti svoje, osnutek svojega mnenja. Happy. Hvala lepa. Zelo sem vesela, da sem bila poročevalka za to pomembno temo, ker je to pomembna tema za mlade, ker s tem ustvarjamo priložnosti za mlade, da lahko prostovoljno delajo, da lahko sodelujejo uh, v projektih v svojih državah, v drugih državah in s tem koristijo skupnosti in ljudem po vsej Evropi. V mnenju sem zlasti podarila, da so prostovoljne dejavnosti, ki jih nudimo mladim, morajo biti eh, namenjene tistim, ki se ne usposabljajo in ne izobražujejo in da morajo biti seveda te dejavnosti kakovostne in se morajo, eh, in se morajo odzivati na potrebe družbe in potrebe v skupnosti menim, da je pomembno, da je ta program za izvedbo čim enostavnejši. In zato bi rada podarila, da udeleženci v prostovoljnih dejavnostih morajo biti popolnoma poplačani, da morajo dobiti povrnjene vse stroške povezane z aktivnostmi, recimo za nastanitev, za lokalni prevoz, za prehrano, za žepnino, za uh, prevoz in za druge manjše stroške, ki niso bili predvideni na, na začetku. Vsak, vsak subjekt, ki želi sodelovati v evropski solidarnosti noti mora dobiti znak kakovosti in ta znak je treba preverjati redno, vsaj na vsaki dve leti. Tako da ugotovimo, če je še vedno, če še ne spolnjuje pogoje. Širjenje pogoje mm, in spodbujanje eh, dejavnosti in rezultatov iz programa je treba nekoliko bolj poudariti in eh, zagotoviti ne le na evropski ravni, temveč tudi na nacionalni, regionalni, lokalni ravni. Tako da bodo ljudje res vedeli, da ta program obstaja, da bodo spoznali rezultate tega programa in kar zadeva poenostavitve, ki sem jih že omenjala. Tu potrebujemo še izboljšave glede finančnih postopkov. Moramo imeti preprostejše stroškovne možnosti, tako da eh, za upravičence poenostavimo zahteve. Strinjam se tudi s predlogom, da imeli eh, notranje standarde kontrole za, za notranje agencije in za nepovratna sredstva, ki jih dobijo agencije, vendar moramo tudi upoštevati tudi zahteve glede poenostavitev in ne nalagati dodatnih bremen na udeležence in uh, udeležene organizacije. Maletič, now... Hvala, gospa Maletič. Sedaj dajem besedo poročevalcem v senci. Gospoda Havarda ni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 da bodo lahko tako dobili priložnost, da bodo lahko eh, razvijali projekte tudi na lastno pobudo. S tem bodo razvijali svoje spretnosti in kompetence, to bo dobro za njihov osebni, poklicni in ekonomski razvoj. To bo tudi izboljšalo njihove zaposlitvene možnosti. Sam sem za ta predlog uredbe eh, o vzpostavitvi programa Evropske solidarnostne note. Mislim, da moramo investirati v mlade in zato me zelo veseli, da se z ukrepi želi povdariti oziroma spodbuditi eh, sodelovanje mladih, torej tudi v prostovoljstvu. Veseli me povdarek na to, da dajemo priložnosti tistim, ki imajo manjše možnosti. Upam, da bomo sprejeli vsega, praktične rešitve, tako da bomo spodbujali socialno vključenost in da bo mladim tako lažje sodelovati zlasti tistim, ki uh, so prikrajšani zaradi svojega ekonomskega in socialnega položaja. Morali bomo poudariti, kako identificirati te mlade in kako jim omogočiti, da postanejo aktivni. Tako bodo lahko razvili svoje socialne veščine in spoznali svoj potencial v poklicnem smislu, pa tudi v družbenem smislu. Pozitivni vidiki tega projekta so tudi to, da se daje možnost tistim, ki imajo manjše možnosti. V uredbi moramo ločevati med prostovoljstvom in poklicnim udejstvovanjem. Želimo se izogniti temu, da bi poklicne dejavnosti uporabili za nadomestilo. Prostovoljstvo ne, ne, ne sme biti začetna točka za začetek karijere. Tu bi, biti res, eh, tu bi res moralo biti za solidarnostne eh, dejavnosti. Tu bi res bilo treba pomagati starejšim in drugim, ki potrebujejo pomoč. S tem je treba tudi spodbujati medgeneracijsko solidarnost. Hvala lepa. Gospod Avštrevičji, v studiu poročevalcu Senci, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala poročevalki Ivani Maleti za odlično delo, za odlično mnenje regija glede vzpostavitve programa Evropske solidarnostne enote. Večina predlogov sprememb je v skladu z smernicami Alde glede tega, tako da res eh, lahko podpremo številne med njimi. Ena stvar, ki jo opažam v mnenju poročevalke, je glede znaka kakovosti, da ga je treba obnavljati vsake dve leti. To je predlog spremembe 18. Predlog komisije pravi, da bi pač redno preverjali. In redno je res, da nekoliko ohlapna formulacija, vendar dve leti pa se mi zdi, da lahko povzroči biro, birokratsko breme, torej za udeležene organizacije predvsem. Če želimo eh, to uresničevati, potem uh, moramo omogočiti tudi manjšim organizacijam, da sodelujejo. In če to želimo doseči, potem mora biti upravno breme glede podelitve znaka čim manjše. Zato se mi zdi dvoletno obdobje problematično. Nekoliko premislimo še o tem. Obstaja namreč tveganje, da bomo na ta način zvodeneli to lepo idejo, ker bo imeli preveč administrativnega bremena. S tem v mislih bi se rad zahvalil poročevalki za odlično delo in se veselim nadaljnim razpravam. Tako da bomo našli končno in optimalno rešitev. Hvala. Hvala lepa. Ali imamo poročevalca v senci zelenih? Ne. Gospa Adinolfi, izvolite. Grazie, predsednik. Hvala, predsedujoča, dragi kolegi. Zelo sem budno spremljala ta dosek, ker sem tudi članica odbora za kulturo. Evropska solidarnostna enota je dober program in ga je treba podpreti, ker omogoča praktično izvajanje temeljnih vrednot Evropske unije. Vendar vseeno bi rada povedala, da tu obstajajo določene kritične točke, ki jih je treba podpreti. Eh, popraviti, zato bom predlagala določene predloge sprememb. Ni eh, možnosti, da bi financirali tudi delovne eh, dejavnosti, kot so recimo pripravništva in podobno. Lahko bi se nam zgodilo, da bi se prostovoljstvo izkrivilo in bi solidarnostna enota vsega, Eh, postala urodje za boje proti brezposelnosti. Ta težava je velika in eh, zlasti smo eh, priča temu v Južni Evropi in morali bi imeti specifične zaposlitvene politike za boje proti temu. In lahko bi celo spodbujali prekarno zaradi tega predloga, kajti predlog komisije Eh, omenja dvomesečne uh, pogodbe. No, uh, vsekakor bom dala predloge sprememb, ki bodo črtale vse zaposlitvene možnosti, ki bi šle v tej, v tej smeri. Prav tako moramo omogočiti, da moramo preprečiti, da bi mlade izkoriščali. Morali bi preprečevati zlorabe in preverjati, da ni prišlo do zlorab, da ni uh, prišlo do tega, da podjetja želijo maksimizirati dobiček in pravzaprav si ne zaslužijo prostovoljnega dela pri njih. Prav tako bi lahko prišlo do paradoksnih eh, situacij, ko bi neka multinacionalka uporabila ta program, uporabila javni denar za to, da bi se okoristila, pa pri tem ne bi bila nobenih solidarnih namenov. Torej, Zato ta vidik je treba preprečiti. Potem bi nekaj povedala glede proračuna za program. Ko gre za obdobje 2018-2020, proračun za to je bil že sprejet in pomembno je uh, upoštevati torej, uh, ta proračun in v uh, tem programu nimamo jasne razdelitve glede tega, kateri denar bo namenjen zaposlovanju in kateri bo namenjen eh, prostovoljstvu. In mislim, da bi lahko prišlo do paradoksa situacije, ko bi financirali pripravništva in delo, ne pa prostovoljnega dela. Prostovoljstvo bi moralo biti edini cilj tega programa in moramo zagotoviti, da bo ta program omogočil dostop uh, vsem, tudi tistim, ki so recimo invalidi. Enake možnosti morajo dobiti vsi, zato da lahko izkoristijo te možnosti. Prav tako moramo omogočiti dostop tistim, ki so ekonomsko in socialno ogroženi. Prav tako bi morali imeti možnost oduzema Eh, znaka kakovosti, če bi se izkazalo, da je prišlo do nepravilnosti ali zlorab. Prostovoljstvo mora biti edini cilj tega programa in moramo preprečiti uh, zlorabo ali zamenjavanje tega za poklicno dejavnost. Hvala. Torej, sedaj so spregovorili poročevalci v senci. Naj povem, da je poročevalec v senci za Elis že predstavil uh, svoje stališče poročevalki v pisni obliki. Ali bi še kdo želel eh, sodelovati v tej razpravi, še katerikoli drugi poslanec? Ne, bom dala sedaj besedo predstavnici Evropske komisije, gospe Anistam Pokolis. Izvolite. Dobr dan. Komisija se zahvaljuje poročevalki za osnutek mnenja. Cenimo vaše prizadevanja, da bi evropska solidarnostna enota bila bolj vključujoča. Všeč nam je vaš fokus na poenostavitev. Radi bi rekli, da v trenutnem izvajanju solidarnosti enote že uporabljamo uh, poenostavljena nepovratna sredstva, že imamo enkratne zneske in dajemo paušalne zneske. Torej, mi smo že začeli uh, s procesom poenostavitve in to se bo tudi nadaljevalo v prihodnosti programa. Z namenom eh, poenostavitve naj povem, da se strinjamo s poročevalko, da če rečemo, da je treba uh, znak kakovosti preverjati vsake dve leti, bo to dodatno breme. Za nacionalne agencije bo to pač težavno, ker že sedaj zelo tesno spremljajo organizacije na terenu. Mi smo odprti za razpravo z vami v toku vaše nadaljne razprave. Hvala lepa. Gospa Maletič, bi se odzvali, bi zaključili? Hvala vsem poročevalcem v senci in veselim se vaših predlogov sprememb. Gotovo bomo na koncu imeli dober kompromis. Rada bi podarila, da je zelo pomembno, da v uredbi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

quarter to four and we have lights we have Ura je 15 mm, do 4 imamo luč imamo mikrofone tolmače torej lahko nadaljujemo z delom Zaključili smo na točki, ko je gospa Maletič uh, zaključila razpravo o njenem osnutku mnenja in ki so ga podprli poročevalci v senci, predstavnik celovske komisije. Naj omenim, da moj predlog za vložitev predlogov sprememb je, da se jih vloži do 28. novembra opovdne, to je sreda, torej Rok je ob 12.28. novembra in gremo naprej na naslednjo točko dnevnega reda. To je točko 5 smo črtali in bomo, in bomo obravnavali na sestanku koordinatorjev in gremo kar naprej na točko 6. To je delegirana uredba komisije o določitvi seznama kazalnikov za poročilo o uporabi uredbe 1.0. 82 skozi 2006 Evropskega parlamenta in sveta o ustanovitvi Evropskega združenja za teritorijalno sodelovanje. Parlament je prejel uh, osnutek te delegirane uredbe s seznamom kazalnikov. Imeli smo tri mesečni rok, ki se ga lahko podaljša še za tri mesece če želimo ugovarjati temu predlogu, torej temu predlogu lahko ugovarjamo, če želimo, če pa ni ugovora, potem lahko komisija sprejme ta akt. Najprej bomo dali besedo komisiji, ki naj predstavi eh, osnote delegirane eh, uredbe, potem pa bomo dali besedo koordinatorjem, da zadevo komentirajo oziroma postavijo vprašanje, če je to potrebno. Gospod. Vombreška, vi ste pristojni, izvolite. Much, and, uh... Hvala lepa, gospa predsednica in dobrodan vsem uh, poslancem parlamenta. Imam zelo kratko predstavitev, ker to je pravzaprav predvsej tehničen akt in želijo biti korak nazaj. Naj vas vse spomnim, zakaj gre pri EZTS-jih. To je uh, Eh, legalni, to je pravni instrument, ki omogoča čezmeno sodelovanje. Vzpostavljen je bil pred približno desetimi leti in omogoča lokalnim in regionalnim oblastem v državah članicah, da vzpostavljajo združenja s pravno osebnostjo eh, in eh, s katerim lahko pripravljajo projekte. Najbolj znan EZTS je uh, bolnišnica na, fran, na francosko-španski meji v sedanji. In torej šlo je za to, da namesto, ene, namesto dveh bolnišnic imamo eno bolnišnico, ki jo upravlja EZTS. To moramo ločevati od predloga komisije, ki ga je nedavno predstavila glede evropskega čezmejnega mehanizma, to je nekaj drugega. Ker ta omogoča, da lahko pravila iz ene države članice se prenesejo v sosedno državo članico za specifične projekte v splošnem ekonomskem interesu. Uredbo o EZTS omogoča komisiji, da sprejema delegirane akte, s katerimi lahko določi seznam kazalnikov za oceno uredbe EZTS-a in to je to, kar imate danes pred sabo, torej ta delegirani akt. Ne bom šel vse podrobnosti tega delegiranega akta. Naj izpostavim, da imamo tu pet skupin kazalnikov, ki se nanašajo na učinkovitost, uspešnost, poenostavitev, relevantnost in evropsko dodano vrednost. To imate se v prilogi. In zakaj to potrebujemo? Čemu je to namenjeno? Preprosti odgovor je to, da je to osnova za poročilo komisije, s katerim komisija prouči izvajanje uredbe EZTS, ki je bila sprejeta pred nekaj tedni in ki je bila prav tako poslana parlamentu. Naj izpostavim nekaj izsledkov, do katerih smo prišli na podlagi teh kazalnikov. Kar zadeva učinkovitost in relevantnost, vidimo, da se je povečalo število EZTS-ev iz 48 na 72, torej gre za 30 odstotno povečanje od leta 2014 do danes. Torej, EZTS-ji postajajo vedno bolj relevantni. Prav tako vidimo, da število članov v EZTS-ih se je povečalo iz 600 na 800 v zadnjih treh letih. In pa tako vidimo, da v primerjavi z drugimi strukturami v okviru nacionalnega in mednarodnega prava so EZTS-ji bolj raznovrstni, ker imajo pravno osebnost in lahko zelo hitro sprejme odločitve zaradi tega. Prav tako lahko delujejo v državah, kjer uh, so operativni. Skratka, z EZTS lahko ublažimo določene ločevalne učinke mej in torej tem, tu vidimo dana vrednost EZTS-ev eh, e in poročilo, ki temelja teh kazalnikih, eh, pravzaprav prikazuje predvsej pozitivno sliko tega in komisija ne vidi, da bi bilo treba spreminjati uredbo EZTS. S tem bi zaključil še en stavek. To seveda ne pomeni, da je vse fantastično. Še vedno potrebujemo več komunikacije, boljšo komunikacijo, kajti to je še nekaj novega za številne organe. Potrebujemo tudi več koordinacije med državami članicami pri uporabi te uredbe. Uh, uh, in prav tako moramo zagotoviti, da se uporablja tako, da imamo standardne zahteve in postopke, s čimer se omogoča lahko sprejemanje EZTS. Vendar to je že eh, nekaj, kar gre onkraj uredbe EZTS, ker to zadeva pravzaprav nacionalna pravila, nacionalne postopke in to seveda ni. Uh, predmet mm, uporabe uredbe EZTS. Seveda bom z veseljem odgovoril tudi na, tudi na vaše vprašanje. Hvala, sedaj pa dajem besedo poslancem, od, ki so člani odbora regi. Ne bom rekla, da bomo začeli s koordinatorji. Gospod Zele, izvolite. Ja, Hvala lepa, gospa predsednica. Prej sem bil poročevalec za to uredbo. In vesel sem, da je ta instrument priljubljen. Zaenkrat jih imamo 78, vendar eh, porazdelitev na regionalni ravni je zelo različna. In tudi države članice imajo različne pristope v zvezi s tem instrumentom, pa vendar mislim, da je zelo koristen instrument za čezmejno in medregionalno sodelovanje. In zdaj bomo dobili poročilo na to temo. Mislim, da bi to lahko še prispevalo k temu, da bo instrument bolj priljubljen, bolj poznan in da ne bo več nesporazumov v zvezi s tem v nekaterih regijah to žal še vedno obstaja. Na vzhodni nemški meji mislim, da se to še pojavlja, pa tudi na vzhodni nemški eh, oziroma polski meji in na češkem. Mislim, da je dobro, da o tem govorimo. Pogledal sem si tudi katalog meril komisije in mislim, da je si bomo to še natančno ogledali. Hvala. Hvala. Še kdo, še kakšen član odbora regi? Ne. Potem je vprašanje, ali kateri član meni, da bi morali uložiti ugovor, ali kdo želi dodaten tri mesečni rok za obravnavo predloga? Ne. Ne. how to understand your proposal. You, you... Ne razumem vaš predlog. Želite dodaten čas? Dobro. Potrebujemo dodaten čas v roku treh mesecev, gospod Zele, oziroma ne manj, manj, decembra, decembra Se s tem strinjate? Dobro, decembra bomo to obravnavali na našem sestanku in takrat upam, da bomo to temu lahko zaprli. Torej, to je naša odločitev glede tega delegiranega akta. Sedaj gremo pa naprej na naslednjo točko dnevnega reda. pa je razprava o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus kohezijskemu skladu in Evropskemu skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih za nje, ter sklad za azil in migracijo in tako naprej. Torej, to je uredba o skupnih določbah. Imamo torej razpravo potem, ko smo vložili predloge sprememb imamo jih 2000, se mi zdi, oziroma nekoliko več kot 2000. Rok je bil 22. oktober, to je, torej to je bilo založitev predlogov sprememb. In to je verjetno največji zakonodajni akt, ki ga obravnava ta odbor. In zato imamo verjetno tudi tako veliko vloženih predlogov sprememb. dobili bomo tudi mnenja devetih drugih odborov. Torej, lahko pričakujemo še nove predloge sprememb. Danes bomo obravnavali vložene predloge sprememb in zanimivo bo slišati stališča poročevalcev, kaj ti potem se bomo morali odločiti glede glasovanja o tem sporočilo. Bom dala sedaj besedo gospe Krelj, izvolite. Ja, meni ko bericht. Hvala lepa. Mojega soporočevalca sploh ni. Tudi sama sem pričakovala, da bomo kasneje začeli s to razpravo. Torej, dejali ste že 2100 in nekaj več zmečkanih predlogov sprememb imamo, kar se tiče teh skupnih določb. Berem jih še, nisem jih še vseh prebrala, zato bi rada rekla, da se danes ne želim pogovarjati o prilogih sprememb, ampak želja je bila, da bi kolegice in kolegi mi kaj dali na pot. Tako da počasi pridobivam pregled nad vsem tem. Imam pa že nekaj pripomp. Opažam, da veliko predlogov sprememb želi zajeti v skupno določbo neverjetno čudovite stvari. Seveda, vse to je koristno v pomoč in ne vem, vse, kaj še. Ampak sem mnenja, da če želimo poenostavitev kohezijske politike, administracije, upravljanja, obračuna, potem ne morem zapisati tisoče stvari v to. Če že pri opredelitvi rečem, da moramo imeti te in te horizontalne principe, da moramo to in ono pri podpori upoštevati, potem je gotovo to dobro mišljeno in koristno, ampak če to konkretno imenujem, moram potem to tudi konkretno preveriti. In ker moram to najprej preveriti, to pomeni, da moram poročati kot organ za upravljanje. In potem spet vzpostavimo ogromno birokracije, da bi imeli nekaj koristnega sicer, ampak konec koncev potem upravljalni organ in vsi, ki so odreženi pri tem, imajo zvezen roke in spohni več prožnosti. Če posod omenjam, da še prav posebno mesta ali korske regije ali MSP ali še posebno te in one podpiram, potem moram to tudi dokazati kajti če to zahtevam, ne more potem komisija enkrat tudi poročati, ali se je to potem tudi zgodilo. In to je ravno nasproti tega, kar smo vedno znova zahtevali, poenostavitev in večjo prožnost regij. Z Andrejem Novakovom se o tem še nisem zmogla uskladiti. Moj prvi odziv je bil, da bi enostavno zavrnila kar nekaj predlogov spremem, ker bi to povzročilo preveč birokracije. Upam, da bomo lahko izkoristili ta krok, da bi vzbudili razumevanje pri kolegicah in kolegih, da to ne nastaja na podlago tega, da sem politično proti čemu. Ne, da resnično želim postiti prožnost v regijah, zato to počnem in da bi potem v okviru partnerskega sporozuma po okrepljenem načelu partnerstva pri razvoju strategije dejansko je storiti to, kar si želimo, da vemo, kam si reke želijo in da določim potem to, kar želim storiti. In o tem se moramo potem pogajati tudi s komisijo. Potem pa je tudi obveščena, vse lepo in prav, ne želim pa tega nadgraditi. To je eno. Drugič, da imamo temeljno težavo, ko se moramo odločiti, ali si želimo transfere ali ne. Domnevam, da bomo jutri pri vprašanju, ko bomo govorili o mnenju Invest EU, bomo videli, kakšne so večinske razmere v odboru in potem bomo videli, v katero smer bomo lahko pripravljali kompromise prav tako bomo videli, kam lahko gremo. Zato torej moram reči, da na to danes še ne moremo odgovoriti. Prav tako ne na vprašanje glede 15. člena, da gre to prek vseh političnih skupin in vse smeri, od črtanja do tega, da bi še kaj naprtili. Težko bo torej najti kompromise. Zato moramo voditi še veliko razprav. Prvi sestanek s poročevalci Senci, mislim, da bomo imeli 4. decembra in bomo potem v razpravah skušali najti pot k izdelavi kompromisov. Edino, česa ne potrebujemo, je rezultat glasovanja na plenarnem zasedanju, ko smo razdeljeni na pol tako da mislim, da moramo z neko skupno razpravo poiskati skupna stališča. Vemo pa, da je to v časih, ko vse poslanke in vsi poslanci že vodijo ali začenjajo voditi predeljni boj, to bo zelo težko sedaj še priti do steznega rezultata. In tretja pripomba, ponekod sem opazila, da so očitno države članice že lobirale na poslance in smo že dobili stvari, ki bi jih pričakovali v bistvu šele v trialogu, ker so to stališče držav članic. Naj vas spomnim. Večja prožnost pri pogajanjih svetom je potrebna, zato potrebujem stališče parlamenta. Če pa že sedaj parlament prevzema stališče sveta, kako pa se naj potem sploh še pogajam s svetom? Potrebujem neko pogajalsko maso, ko bom lahko rekla, tu lahko popustimo, tam pa ne, tu lahko sprememo kakšen kompromis, tam ne. Če pa že na veliko ravneh sedaj vidim središče sveta v središču parlamenta, potem bodo pogajanja veliko težja. Zato bi tu in tam, upam, se moralo iziti to tako, da bi še obdržala neko pogajalsko moč, čeprav seveda lahko že mislim, da določeno stališče lahko potrdim, drugega pa ne. In tukaj potrebujem potem nekaj za pogajanje. Pri čisto vseh predlogih nisem čisto prepričana, da so pravno gledano sploh smiselni, ampak v tem trenutku to sedaj preverjamo s sekretarjatom in komisijo, kaj gre in kaj ne. Vsekakor pa sedaj nisem pripravljena že podati komentarje na več kot 2000 predlogov sprememb. To so torej moje prve pripombe na predloge sprememb, ki smo jih dobili. Za me je pa nekaj jasno. Razpon predlogov sprememb je tako širok, tako raznoliki so, da ne bo možno glasovati o tem do konca leta. O tem se je potrebno pogovoriti s poročevalci v senci in tudi politične skupine, po moje, potrebujejo čas. Kot sem dejala, to gre prek političnih skupin pri nekaterih točkah in mislim, da potrebujemo čas. Bolj smiselno je, da si vzamemo nekaj več časa, kot pa da potem na koncu imamo nek razdroben mozaik, ki bi zmanjšal možnosti za pogajanje, za nas, za parlament. Videli bomo, kako bo se skupaj časovno izgledalo celoten postopek. Toliko torej o mojih prvih vtisih o predlogih sprememb, ki so bili podani. Hvala lepa. Hvala lepa. Žal so poročevalce še ni, morda bo prišel. Sedaj pa dam besedo poročevalcem v senci, da predstavijo svoje mnenja po stališču gospe Krel. Gospe Tomašič ne vidim, tako da bo, bom začela kar sama kot poročevalka v senci. Sem poročevalka v senci v imenu skupine Alde in začela bom s svojimi pripombami. Torej, najprej moram reči, da seveda popolnoma podpiram potrebo potem, da imamo dovolj časa, da razpravljamo o vseh predlogih sprememb in o možnih kompromisih. Nismo pod časovnim pritiskom, da bi glasovali, da bi morali glasovati še decembra, tako da je absolutno možno se o tem pogovoriti in si vzeti nekaj časa za bolj plodne pripombe, za iskanje rešitev med porčevalci v senci ker je za zelo pomembno točko na našem dnevnem redu. Mislim, da bi bilo koristno, če bi lahko pripombe na predloge smem in predloge smem organizirali v skupine predloge smem, se osredotočali na različne člene in različne vprašanja. To sem skušala storiti, ko sem se sama pripravila na danes prva skupina predlogov sprememb, ki sem jih predlagala, pa tudi ostali kolegi, tudi poročavci svojih mnenjih, so predlogi sprememb, ki so povezani z vzpostavitvijo tesnejših stikov in komplementarnostjo z Evropskim kmetijskim skladom za podeželjski razvoj. To pa naključno ni del predloga komisije za trenutno uredbo. V tej skupini predlogov in predlogov sprememb lahko dosežemo kompromise med vsemi poročevalci v senci in vsemi kolegi, ki so podali predloge sprememb. Druga skupina predlogov sprememb so tisti, ki zadevajo podnebne spremembe in cilje. Povezane s tem predlagam 30 odstotkov proračunskih izdatkov prispevku podnebnim ciljem na mesto 25. To je torej moj predlog. predlog. Mislim, da je to tudi podlaga za kompromise med poročevalci v senci, da gremo torej v tej smeri. Druga, še ena skupina predlogov sprememb pa ne bo tako enostavna za kompromise. To je povezano s podporo po krepitvi ekonomskega upravljanja in evropskega semestra. Tukaj gre za popolnoma raznolike predloge sprememb različnih političnih skupin, različnih poročevalcev senci in drugih članov odbora za regionalni razvoj. Mislim, da potrebujemo čas, da o tem razpravljamo in da ugotovimo, kje je tisto pravo ravnovesje Kajti to je eno od vprašanj, kjer se popolnoma strinjam z gospodom Krelj. Ne smemo kar tako iti na plenarno zasedanje, če bo parlament razdeljen pri tej točki. Imeti moramo enotno stališče našega odbora, ki bi lahko bilo sprejemljivo za plenarno zasedanje v prihodnosti. Enako velja za vprašanje podpore, več je komplementarnosti, sinergije, kar se tiče sredstev in instrumentov Evropske unije. Tudi kar se tiče prenosov iz EDF in kohezijskega sklada v omenjene instrumente, kot je CEF, kot je Invest EU, pa tudi za finančne instrumente kot celoto. To je torej spet tema, ki ustvarja zelo, zelo raznolika mnenja med poslankami in poslanci našega odbora in enako bo na plenarnem zasedanju. To bo ena od nalog, ki jo moramo najprej upraviti tukaj v našem odboru med poročevalci v senci. Tudi sama sem ena izmed njih, ki je predstavila celo povečanje transferjev. Kar se tiče implementacije finančnih instrumentov in Invest EU, pričakujem, glasovanje tukaj v odboru za regionalni razvoj in tako bomo lahko videli, kakšno je večinsko razmerje v tem odboru. Prav tako pa bo to odražalo potem naše stališče med iskanjem kompromisov za uredbo v skupnih določbah. Nekateri predlogi svojim so povezani s predfinanciranjem, pa tudi več sredstva za interreg, mislim, da tukaj lahko dosežemo kompromis in skupno celovito rešitev na to temo. To je ena od smeri, katero lahko gremo in kjer bomo verjetno hitro sprejeli odločitev. Za zaključek naj omenim, da sem predlagala, da bi namembnost sredstva, kar se tiče čezmenega transnacionalnega sodelovanja, določali po trenutni metodologiji po ponderiranju in deležu prebivalstva v, v omenjenih regijah. Da to ne bi šlo po število prebivalstva celotne države članice. To je del mojega predloga spremembe. To je del razprav, ki bo morda nekoliko lažja kot druge, kajti predlog komisije je precej zapreten s temi 25 km. Mislim, da lahko delamo v tej smeri. Na kratko, popolnoma podpiram več časa za razpravo in popolnoma podpiram poročevalko v njeni želji, da bi našli rešitev tukaj v našem odboru, da bi našli kompromise in da bi imeli skupno odločitev našega odbora. Toliko z moje strani kot poročevalko senci, sedaj pa gospa Vana. Hvala lepa predsednica, hvala lepa poročevalka, hvala lepa tudi soporočevalcu za upravljeno delo. Predvsem pa smo videli, da je v osnutku tega vašega poročila že veliko mnen našega odbora. Pozitivno je tudi mnenje moje politične skupine, da bomo dosegli dogovor, da bi načelo partnerstva ukrepili, da želimo ukrepiti tudi varovanje podnebja, to je že omenila predsednica in kot zeleni si to želimo koliko bolj, ampak smo na pravi poti. Zelo pomembno pa bi bilo, in to veste že odprej, da bi horizontalna načela spet lahko uvedli na področju enake obravnave ženskih in moških, trajnostnega razvoja in na področju temeljnih pravic. Poznam argument, ki pravi, da bi drugi to uredbo o spočnih določbah eh, že lahko imeli, tako da bi našli te elemente. In tudi tukaj smo že na področju temnih pravic že ugotovili, da moramo to zakoreniniti, tudi kar se tiče pravne države, če želimo okrepiti naše stališča. To je pomembno za zagotovitev, da se držimo teh temeljnih načel. Ne želimo si jih slabiti in jih potem torej želimo spet uvesti kot horizontalne. Kar se tiče moje skupine, ne bom potem sedaj govorila več o možnostih transferjev k drugim instrumentom oziroma makroekonomskem pogovanju. O tem smo že govorili, pozavi z veliko drugimi stvarmi. Vemo, kje smo, tako da je seveda znano, da zeleni obe točki vehementno zavračamo. Eno temo pa bi rada še pa posebno omenila, še pa posebno zato, ker želim razlago mnenja komisije. To je povezava z evropskim semestrom. Načeloma smo kritični, ampak še prav posebno v povezavi s tako imenovanim podatkovnim dokumentom komisije, ki predlaga novo podlago za postopke za povezavo z evropskim semestrom. Na podlagi tega dokumenta smo iskreno rečeno, zaskrbljeni, alarmirani glede tega. Namreč generalni direkcije, direktorat eh, gospodarstva bi naj odločalo o vlogi ekonomske politike in tukaj seveda vidimo vnevarnost, da bi upoštevanje lokalnih in regionalnih potreb bilo na zanemarjeno, celo marginalizirano in zavračamo torej ta nov proces komisije ki za nas pomeni podreditev kohezijske politike pod postopek Evropskega semestra. Želimo si več preglednosti, še prav posebno tudi razlago komisije, kako bi ta postopek naj uresničili v praksi. Zato se veselimo nadaljnega dobrega sodelovanja. Moram pa reči, da delim vaše stališče kot ločnemu stališču Evropskega parlamenta. Pri nekaterih predlogih sprememb sem opazila, da države članice na ja, določenih mestih že izražajo svoje mnenje tudi pri nas. To se naj dogaja v svetu, mi pa se osredotočamo na evropsko dodano vrednost, ki je velik del kohezijske politike. Seveda pa se strinjam tudi z mnenjem, da potrebujemo dobro, dobra kakovostna pogajanja. To potrebuje čas, ampak časa ni. 14. februarja, po mojem izračunu, bi bila zadnja možnost za odbor za regionalni razvoj, da bi še pravočasno glasovali, da bi to imeli še pred evropskimi volitvami na plenarki. To je malo časa, tako da si želimo hitrih, globokih pogajanj in kar se da hitro predložitev časovnega razporeda za to. Hvala lepa, gospoda Mato. Hvala, predsedujoča. Res nas je malo, vendar pomembno je, da sprožimo prvo razpravo o teh predlogih sprememb, ki so zelo, zelo številni. Po vrsti. Če si ogledam predloge sprememb svojih kolegov iz drugih skupin, se mi zdi, da si želijo povečati sinergijo med uh, Evropskim skladom za razvoja podeželja in ostalimi skladi. Večkrat smo predlagali, oziroma večkrat smo kritizirali to, da komisija ni eh, predlagala petih skladov, ki bi bili med sabo koordinirani. In glede na trenutno uh, situacijo bi lahko prišlo do tega, da ne bomo dosegli namena tega skleda. Potem, kar zadeva sistem prenosa, ta pristop se predvideva porabo člena 10 glede prenosa iz enega sklada v druge, torej iz strukturnih skladov tudi v InvestEU. In tu imajo kolegi različne uh, predloge, da bi to omejili na 5 ali pa celo 2 ali 3 odstotke in da tu potrebujemo obesni pregled. Za nas, za 5 zvesto, uh, velja za vse, tako za Invest EU kot za člen 21. Za kakršen koli prenos iz teh, stred, iz teh skladov v druge sklade. In vedno treba poštevati načelo uh, ozemlja. Če bomo uporabili neka sredstva v drugem uh, skladu, moramo uh, ta uh, ta sredstva uporabiti še vedno na istem ozemlju. To je v našem predlogu spremem številka 1073. Potem, potem vprašanje instrumenta uh, za povezovanje Evrope. Tu bi tudi morali poskrbeti za to, da bi sredstva ostala uh, na, v isti državi. In mislim, da ni uh, dobro, da Eh, bi enako obravnavali države, kot so Italija, Nemčija in Španija, kjer imamo zelo velike razlike tudi znotraj samih držav. Torej, prav tako eh, smo proti povezovanju z evropskim semestrom. Imamo sedaj torej to v členu 15. Torej, makro pogojevanje se nam ne zdi uh, usklajeno. Torej, ne moremo uh, kaznovati držav oziroma regij, kjer se ne upoštevajo ta določena pravila. In mislim, da moramo nekaj dodati. Imamo predlog med 49, kjer je obveznost komisije, da poroča parlamentu. To se nam zdi sicer dobro, vendar ni dovolj. Všeč mi je da je naš eh, predlog spremembe, da bi črtali 15 nekaj, kar podpira tudi zeleni in socialisti. Torej tudi oni želijo črtanje tega člena. Pozivam vse kolege naj spoštujejo glasovanje na plenarnem sedenju glede uh, poročila Vestfal iz junija 2017, ko smo morali predstaviti skupaj z GUE, zelenimi in številni socialisti predlog spremembe za opustitev makropogojevanja, ker v odboru regije ni bilo dovolj poguma, da bi to storili. Nova uredba eh, želi vključiti še dodatno pogojevanje glede kršitev po členu 91. To pogojevanje je bilo vključeno v programskem obdobju 2007-2013, vendar ne v obstoječem. Obstaja študija, ki jo je predstavila Pols Department parlamentu, ki pravi, da uh, ni prišlo do uh, odprave napak po kaznih in v našem predlogu smo 1760, želimo odpravo tega pogajanja, ker je to škodljivo in nekoristno in ni dobro za državljane. Torej, to so še stvari, o katerih se bomo gotovo veliko pogovarjali, ker bomo imeli tudi za to nekaj priložnosti. Hvala. Hvala lepa. To so pripombe poročevalcev v senci. Sedaj pa poslanke in poslanci našega odbora, gospod Rope, beseda je vaša. E, eh, Lavajače, ker imamo pirmininke. Iz tikrųjų, manau, kad. Hvala lepa. Tudi sam menim, da je to zelo pomemben dokument, o katerem govorimo. Po eni strani sem vesel, da je bilo podanih toliko predlogov sprememb. To ponazarja, da nas poslance to zanima in želimo to izboljšati. Dobro bi bilo, če bi to lahko delovalo tako, kot si mi to želimo. Po drugi strani je pa taka poplava predlogov. Govori tudi o tem, da so nekateri predlogi komisije bolj teoretični kot praktični. Mi pa si želimo, da bi ta predlog bil izvedljiv. Ne samo, da si želimo besedice poenostavitev, določbe kar se tiče teoretičnih elementov za zmanjševanje razlik med državami in regijami. Želimo si, da bi se to dogajalo tudi v praksi. Pogrešam nekatere določbe v tem oziru. Ne samo nacionalne institucije, tudi regije bi morala zanimati sredstva in njihovo upravljanje. Če ne bomo resničili te scheme v praksi, potem večjih sprememb ne moramo pričakovati. Kot vemo, se stranke vladne koalicije spreminjajo z vsakimi volitvami, vsaka nova vlada ima nov seznam prednostnih nalog. Če bomo skušali pripraviti še bolj specifične specifična pravila v tem dokumentu, bi lahko dosegli nekaj po specifične cilje. Spomnim se, da smo imeli kar nekaj administrativnih sprememb pred nekaj leti v veliko državah in to so potem te tako imenovane NOC-2 regije, ki bi naj zajemale vse države. Žal pa zaradi načrtov, ki jih je potrdila komisija, regije, ki so obstajale naprimer 2016, ne bodo več obstajale do 2027. Ne vidimo omembe teh regij v tem dokumentu. Komisija mora razumeti, da je to, kar se dogaja, da vse spremembe, ki, bi se naj zgodile, ki, so, se naj, ki so se zgodile do 1. januara 2018, nekaj, kar moramo najti v tem dokumentu. Vzemimo mojo državo Litvo, imamo dve regiji celotna država je razdeljena v dve regiji. Razlika med tema dvema regijama je dvoja. Če ne bomo dali možnosti manj bogati regiji, da se razvije, da njena ekonomija raste, potem bi se lahko te razlike do 2027 še povečale. Tako da cilji izgledajo dobro, ampak če si ogledamo, kaj se dogaja v praksi, v resničnem življenju, potem je to nekoliko drugače. Zato bom podal kar nekaj predlogov sprememb. Naj pa dodam tudi, da nekateri ne zanimajo, ne razumejo, prostite, nekaterih predlogov. Naprimer, poprečna regija, ki jo primerjamo s podpoprečno te regije, morajo potem pripraviti in zagotoviti precejšnja finančna sredstva po pravilu o sofinanciranju. Prav tako si moramo ogledati pravila o sofinanciranju. Potrebno se je odločiti o tem, kateri naj bo tisti pravi kriterij. Če so regije podlaga, potem naj se vse ostrinja podlagi regije. Če pa bomo vzeli popreče držav, potem moramo vse početi na ravni držav. Če so stopne za sofinanciranje previsoke, potem nekatere regije ne bodo sposobne izkoristiti teh možnosti. ko bodo potekli trenutni programi, da bomo videli zmanjševanje razlik med regijami in državami, kot si to želimo. Sredstva, ki so namenjena, so pomembna za zmanjševanje teh razlik. Tako bi se lahko izognili nepotrebne ekonomske migracije. Potem ljudje ne bi bili prisiljeni odpotovati drugo državo, ko iščejo zaposlitev. Tako kot danes, kajti raven ekonomskega razvoja po državah je zelo raznolika. Zato je spostavitev povezav z različnimi skladi zelo pomembna. Tisti, ki lahko pridobijo sredstva iz EADF, kohezijskega sklada, morajo biti sposobni se soočiti z vsemi pravili. V tem trenutku imamo različne nabore pravil za financiranje. Nič nas pa, nič nam pa ne preprečuje, da bi spostavili podobne okvire, harmonizirali pravila po vseh skladih. Še en predlog, naprimer. pobude za lokalni razvoj strani lokalnih skupnosti. Omenjamo samo, da so te pobude možne. Ampak to je pre blaga formula. Vse skupaj ne temeni na lokalnih skupnostih, ampak pre je to odvisno od osrednjih institucij države ali bodo dovolile te lokalne pobude predlagam, da se odločimo za bolj odločno formulacijo, da bi take pobude mm, bile razvite, da bodo razvite in bi potem torej, se odločili tudi za določen odstotek za te pobude. Tako ne bi samo bolj progresivne države institucije lahko to izkoristile. temveč bi lahko to razširili, če smo dobri na lokalni ravni, če omogočimo regionalni razvoj, potem bodo bolje razvite regije tudi pomenile boljša državna poprečja. Na tem moramo delati. Hvala. Hvala lepa, gospod Rope. Naslednji pa je gospod Žulo. Prosim, beseda je vaša. Euh, Hvala lepa, gospa predsednica. Pozdravil bi delo soproučevalcev, ki sta dejansko eh, v kratkem času pravila ogromno delo. Ne bom predstavil vse svoje prilagospodine, to ni namen te razprave, rad bi povedal tri prednostne naloge, ki sem jih želel vložiti preko teh predlogov sprejem, ki sem jih vložil. Prva prednostna naloga je kot drugi kolegi, so namenjeni temu, da bi poenostavili življenje upravičencev in upravljavskih agencij. To so morda tehnični predlogi sprememb, vendar je njihov cilj eh, zelo konkreten pri izvajanju eh, evropskih skladov. Z enim predlogom sprememb eh, želimo torej, eh, zmanjšati breme glede eh, Eh, stopnje neprivilegiranosti rej, ker se mi to zdi pretirano in tudi glede tehnične asistence. Še ena, še ena prednostna naloga, ki je sem vložil več vlogo sprememb, zadeva arhitekturo in metodo dodelitev. Moramo podpreti predloge komisije glede eh, regij v prehodu. To smo že eh, večkrat slišali v sedmem poročilu o koheziji. In mislim, da je ta razširitev, ki je predlagana za to kategorijo, dobra. Sem pa predlagal, oziroma sem pozoril poročevalca na to, da bi stopnjo uh, sofinanciranja povišali na 70 odstotkov. To je izreklo več kolegov, pa tudi odbor regi. Še zadnja točka. Predvsej skeptičen sem glede predloga komisije, glede načina izračuna glede teritorijalnega sodelovanja. Torej, glede na simulacije eh, komisije se zdi, da to ne odraža realnosti in to bo zelo slabo vplivalo na regije, kjer eh, je poseljenost eh, red ni tako gosta. In uh, mislim, da moramo s svojim blogom dati jasno sporočilo tudi za nadaljevanje dela. Sam sem želel izpostaviti dve temi. Prvič, vprašanje socialne Evrope. To je nekaj zelo pomembnega. In želim zagotoviti, da se upošteva Evropski stebr eh, socialnih pravic in sem vložil takšne predloge sprememb in kohezijska politika mora omogočati pravo konvergenco. S tem se moramo boriti proti nepošteni konkurenci. In potem še ena tema ki je znana, ki je v tem kontekstu in sicer kako govoriti o Brexitu. Vse študije, ki smo jih eh, videli ali prebrali, vidimo, da ne glede na to, kakšne odnose bomo imeli z Združenim kraljestvom, bo Brexit neposredno vplival na naše regije. Nekatere regije bodo postale mejne regije. To bo seveda na nje neposredno vplivalo. Prav tako pa bo to vplivalo na uh, regije, ki uh, veliko trgujejo za Združenim kraljestvom. Naj gre za regije na Polskem, v Španiji, na Nizozemskem, kjerkoli pač že. In tudi več kolegov je zaskrbljeni glede tega zlasti z gospodom Lombenom sva se o tem pogovarjala in eh, vloga EU je, da smo na to pozorni, moramo dati seveda pozitivno sporočilo, tudi vendar Evropa ima možnost, da napoveduje, kaj se bo zgodilo, ne pa, da preveč čakamo, kaj se bo zgodilo. To je tisto, kar nam tudi učitajo. Zato sem predlagal specifičen sklad specifičen sklad, ki bi bil namenjen podpori regijam, ki jih, prizada, ki jih bo prizadel Brexit. Torej, toliko na kratko. Predstavil sem svoje tri prednostne naloge, eh, ki sem jih želel zagovarjati preko svojih predlogov sprememb. Miltenburg. Hvala lepa, gospod Van Miltenburg. Beseda je vaša. Uh, all... Želim dodati še kaj več k tej razpravi prav tako ostajam pri pristopu, da moramo iskati kakovosten pristop, imeti odločen mandat in zato je morda mogoče boljše si vzeti nekoliko več časa, da to storimo na dober način, da se ogledamo vse predloge sprememb, to bo imelo velikanski vpliv. Boljše, da si torej vzamemo čas in da kasneje potem gledamo proti prvi ravnavi, kot pa da se ta hitimo. Samo eno vprašanje, kar se tiče transferjev. Seveda, imamo lahko razlike, politične razlike, ali se strinjamo ali ne o prostovoljni podlagi transferjev, naprimer iz skladov kohezijske politike v InvestEU. Lahko imamo tudi svoje mnenje, kako financirati katere druge instrumente, ampak. Zanima me, ali je res to smiselno imeti te transferje in ali bomo potem, ko bomo v trialogu okrepili naše stališče, ali pa bo to samo še dodaten argument, še prav posebno za tiste države, ki si ne želijo povišice, ki želijo zmanjšati obseg sredstva za kohezijsko politiko in bodo uporabili to kot argument za to, da bodo dejali, dobro, parlament tako ali tako ni pripravljen dati več sredstev za. instrument za, za opazovanje Evrope in bomo eh, zato lahko to blokirali. Torej, moje vprašanje je, kako to vključiti v vaše kompromise, kaj ti mislim, da je to resnično takošna nevarnost, ko se bomo soročali s trialogom kasneje. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Poštinaro. Izvolite, hvala lepa, gospod predsednica. Sprašujem se, ali lahko preprečimo najslabši scenarij, da se torej sprejetje vseh pomembnih uredb preseli ali preloži na naslednji parlament. Gospod Tajani je danes v Bukarešti romunsko predsedovanje pozval naj stori vse, kar je mogoče, da zagotovi politični dogovor v okviru večletnega finančnega okvira, da bi sporozum torej sprejeli v Sibiu. Ampak to je samo politični dogovor. Vendar, če bodo vsi pomembni dogovori preloženi na naslednji parlament, potem bo to lahko sprejeto najhitreje konec leta 2021. Če šest mesecev za nas ni dovolj, da začnemo razprave in sprejetja. Me zanima, kako bo naslednji parlament lahko delal enako ali hitreje, glede na to, da bomo dobili nov parlament in da bo nov parlament še bolj razdrobljen. Ogrozili bi prihodnost kohezijske politike. Če se lahko dogovorimo, da obravnavamo samo angliško različico ali angliško in francosko, bi bilo zelo dobro. Čim prej bi morali začeti sprejemati to uredbo, preložitve bodo imele kumulativne učinke na druge dosjeje in davkoplačevalci bodo na koncu za to plačali. In to bo voda na mlin euroskeptikom in skrajnežem pred volitvami. Še nekaj, pogojevanja. Tudi sam se strinjam s tistimi, ki vedno znova ponavljajo, da se moramo upirati makroekonomskemu pogojevanju. V Španiji in na Portugalskem smo to preprečili s pomočjo parlamenta. Parlament ve, da to vpliva na ljudi in na regije, ne na vlade, na regije to vpliva. številnimi kolegicami in kolegi sem govoril o tem in mislim, da moramo pripraviti dober predlog. Ne bom se spuščal v podrobnosti, ampak ne smemo dopustiti neomejenih pristojnosti komisiji. Parlament mora imeti tu besedo in pozivam gospoda Van Miltenburga, da to upošteva, pa tudi drugi kolegice in kolegi. Uredba o skupnih določbah bo obravnavala to temo, pozorni moramo biti na to in zadevo moramo zastaviti tako, da bo ustrezno veljala. Ne smemo pa kaznovati regi in ljudi. lepo je, če menimo, da je vse lepo in prav, ampak pogledajmo si, kaj se je zgodilo prejšnji teden na zasedanju Makrona in Merklove. Dogovor o proračunu za evro območje naj bi dobili leta 2021. Ali smo res tako naivni, da menimo, da ta pogajanja ne bodo imela vpliva na finančne zneske v večletnem finančnem okviru. Če bodo ta vprašanja ostala neodgovorjena zdaj, potem bomo v težavah. Mi smo parlament, ki ima demokratično legitimnost, mi moramo nekaj storiti, drugače bomo zaplavali v neznane vode in verodostojnost evropskega projekta bo na kocki kohezija je prava pot, ne smemo iti na pot Evrope dveh hitrosti. Ne odpirajmo pandorine skrinjice za tiste, ki se želijo boriti proti EU na naslednjih volitvah. Hvala. Thank you very much. Uh... Hvala samo še odgovor na vaš prvi komentar. Ko govorimo o tem, da moramo imeti dovolj časa za razpravo, to ne pomeni, da bi preložili glasovanje na obdobje po januarju. Hvala poročevalcema za upravljeno delo. Veliko dela sta upravila, ampak povedati želim, da smo vsi, tudi poročevalci v senci, prepričani, da moramo glasovati januarja. Tega ne bomo preložili, koordinatorji pa bodo danes odločili, kakšen bo končni razpored glasovanja na plenarnem zasedanju in če prej v odboru. To je moj odgovor na vaš začetni komentar seveda skupaj s poročevalcem, smo prepričani, da bomo lahko delo še pravočasno pripeljali do konca. Najprej dobi besedo gospa Tomašič. Izvolite. Thank you very much. I'm sorry I'm late, but I was at the PESH committee. Hvala lepa, se opravičujem za zamudo, bila sem na odboru za ribištvo. Opozoriti želim na predloge sprememb v CPR ali uredbi o skupnih določbah v zvezi z evropskimi državami, ki so v vzhodni in srednji Evropi. Govorim o kohezijski politiki. Zmanjšanje finančnih sredstev v okviru kohezijske politike bo negativno vplivalo na gospodarstvo, zato moramo ukrepati pravočasno in učinkovito, zato da ne bi prišlo do negativnega učinka na prejemnike. Povišanje stopnje sofinanciranja bi bile dobre zato, da bi manj razvite regije lahko dohitele bolj razvite regije in države članice. To je ena od dodanih vrednosti kohezijske politike. Če bi s 15 na 30 odstotkov povečali stopnjo sofinanciranja, bi to bilo zelo slabo. To je za nas velik pomislek. To bi oviralo izvajanje programov in projektov in to bi obremenilo tako upravne organe kot tudi prejemnike zmanjšane stopnje predfinanciranja. Predfinanciranje se plača v letnih obrokih in če bodo ti obroki nižji, bo to zamudilo ali preložilo izvajanje projektov. Sredstva so potrebna za to, da se zagotovi ustrezno izvajanje projektov. In tretjič, pravila glede oduzema sredstev ne strinjamo se z novim pravilom glede izvajanja projektov, prav tako se ne, ne strinjamo z merilom glede uspešne absorpcije sredstev, ampak strinjamo se, da ima nov predlog za večletni finančni okvir 2021-2027 veliko predlogov, s katerimi bi lahko zagotovili bolj uspešno upravljanje proračuna EU. Nasploh. Večletni finančni okvir je priložnost, da Evropska unija pokaže, da je zavezana k konvergenciji. Strukturni skladi morajo služiti temu, da zagotovimo socialno in gospodarsko blaginjo vseh v Evropi. Glede na to, kakšno je politično ozračje in da nas čakajo volitve, moramo poskrbeti, da bodo ljudje videli, da večletni finančni okvir služi njim in pošteni rasti. Če bi prišlo do zamud, bi to imelo tudi praktične posledice, kajti veliko ponudnikov koristi strukturne sklade in ti bi se lahko srečali z težavami glede financiranja. Parlament mora storiti vse, kar lahko, da ne bo prišlo do zamud. You, Tomasic, Hvala, gospod Polčak. Děkuji, paní předsedkyně, za udělení. Eh, Hvala lepa, gospa predsednica hvala za besedo. Hvala za to, da ste povedali, da ne bo prišlo do zamud, kajti tudi jaz menim, da ima gospod Boštinaru prav. Upam, da do zamude ne bo prišlo. Parlament je dobil mandat od voljivcev in to zakonodajno obdobje želimo zaključiti v slogu. Upam, da bomo ta večletni okvir lahko zaključili še v tem mandatu. Veliko izzivov nas čaka, ne samo brexit in kohezijska politika, ampak tudi proračuni in druga vprašanja. Veliko izzivov nas torej čaka, podnebna politika, socialna politika in mislim, da lahko imamo svoje mnenje v zvezi z različnimi deli te uredbe, ampak upam, da bomo kmalo prišli do cilja. Tudi gospod Šulu ima prav, omenil je nekaj, kar je pomembno tudi meni in sicer s koriščenjem sredstev je povezane veliko birokracije. Poskrbiti moramo, da bo birokracije manj. Številni upravičenci menijo, da je težko črpati sredstva. Pogosto menijo, da je skoraj nemogoče izpolniti vse zahteve. In predlogi sprememb, ki jih imamo, so zelo pomembni, tudi sam sem jih nekaj uložil in sicer v smeri zmanjšanja birokratskega bremena. Lahko bi storili še veliko več, da bi torej upravno breme zmanjšali. Mislim, da nas čaka še veliko dela. Še enkrat torej pozivam k temu, da storimo vse, kar lahko, da delo zaključimo čim prej in da upravno breme čim bolj zmanjšamo. Hvala. Hvala lepa. To so bili poslanci, zdaj pa komisija. Gospa Krel, izvolite. Hvala. Mislim, da smo vsi, vsi edini, želimo pozitiven rezultat, čim prej. Zato o tem sploh ni treba govoriti. Ampak vprašanje gospoda Van Miltenburga je bilo dobro, na njega želim odgovoriti. Poročevalca sva odboru predlagala, da ne želimo transferjev. O tem sva se dogovorila, kajti to je bila najboljša pozicija, zato ker si to želijo države članice in tudi komisija. Na začetku smo imeli občutek, da bo večina v parlamentu to podprla. Jutri bomo glasovali o programu Invest EU, videli bomo, kakšne so večine. Potem pa bo treba v odboru pripraviti kompromise. Če ste si pogledali predloge sprememb, lahko vidite, da sva tudi poročevalca pri tem sodelovala. Včasih je z pogajalskega vidika bolje, da se eh, taktično pozicioniramo. Takšen je pač moj vpliv, vtis. Nekaj pa moram povedati. In to jasno in glasno. S temi transferji imam težave. Namreč, po mojem, je to že kohezijska politika. Lahko bi rekli, da je instrument za povezovanje Evrope dober program ali da je program Invest EU dober program, zato bomo vzeli denar iz kohezijske politike. Tega se niti komisija ni upala, ampak zdaj se to dogaja skozi zadnja vrata. Lahko vam podam številne primere, kjer sem 100 odstotna, da države članice čakajo na to, da se temu lahko prostovoljno odpovedo. Invest EU je program, kjer ni treba upoštevati pravil glede sofinanciranja pri kohezijski politiki, pa ja. Pri kohezijski politiki je veliko predpisov glede partnerstev, sporazumov, glede partnerstev in tako naprej. Preko programa Invest EU je to mnogo lažje storiti. In to je po mojem mnenju nevarno. Poskrbeti moramo, da bomo imeli po eni strani sodobno kohezijsko politiko, ne sme biti enaka, kot je bila pred 30 leti, to je jasno. Po drugi strani pa moramo poskrbeti, da bodo regije res udeležene pri tem. In tukaj obstaja neko majhno protislove. Bomo videli, kaj se bo zgodilo, jutri bomo videli, kako bo, najkasneje jutri ko bomo glasovali in tudi sama bom takrat pokazala svoje karte in oba poročevalca bova potem pripravila kompromise, ki bodo odražali, kaj meni parlament. Pri makroekonomskem pogojevanju bo podobno. To ni več parlament, kot je bil pred sedmimi leti, takrat smo si bili vsi edini in borili smo se proti vsem pogojevanjem, pa smo vseeno izgubili. Videti moramo, kaj je smiselno, kaj je izvedljivo, kaj je mogoče storiti in v katero smer bomo šli. Na koncu pa mislim tudi, da bomo predstavili dobre kompromise parlamentu in upam, da bomo potem za to dobili tudi večino. To sem želela dodati. Hvala. Uh, yes, Hvala vam in gospodu Novakovu sem želela dati besedo za gospodom Van Breško. Ampak, če želite in prepričana sem, da boste želeli, dobite besedo tudi kasneje, gospod Van Breška. Hvala, jaz bom kratek zato, da boste soporočevalce lahko spet prišla do besede. Naš predlog poznate, predstavil sem ga že, zadnjič sem govoril o tem kje mi vidimo težave, kje imamo pomisleke glede predlogov sprememb. Zato bom spregovoril samo o štirih elementih. Prvič. Podpiram gospod Krel pri prizadevanjih za poenostavitev. Največja kritika kohezijske politike je, da je politika preveč zapletena, to menijo tudi upravičenci. Predlagali smo 80 ukrepov za poenostavitev. Tako svet kot upravni organi in drugi menijo, da je to dobro. Prvič naj bi zdaj komisija šla v pravo smer, gre za manj nadzora, manj revizij, manj preverjanja in več prožnosti za tiste, ki izvajajo politiko na terenu. 2100 predlogov sprememb je bilo vloženih in iz eh, samega števila predlogov sprememb je jasno, da bi to izničilo kar nekaj ukrepov glede poenostavitev. Spet bi uvajali zahteve glede poročanja in tako naprej. Zato mislim, da ima poročevalka prav. Namreč biti moramo razumni in se res posvetiti tistim vprašanjem, ki so pomembna za parlament. omejiti se moramo na tisto, kar je potrebno. In ne smemo preveč obremenjevati ljudi, ki izvajo politiko na terenu. Drugi komentar je naslednji: gre za povezavo med skladi in evropskim semestrom. To morda ni popolni novum, ampak gre za korak naprej od statusa quo, Videli pa smo, da obstaja veliko predlogov sprememb, kjer se zahteva manj sinergij ali prav nobenih sinergij med skladi in evropskim semestrom, mi pa menimo, da je potrebno prav nasprotno. Že zadnjič sem poskusil razložiti, da komisija dela na tem, da bi popolnoma spremenili evropski semester. Ne gledamo samo strukturnih reform, ampak tudi naložbe in naložbene vrzeli. Naši skladi imajo tukaj pomembno vlogo. To bi bil potem napačen signal, če bi dejali, da je kohezijska politika nekaj popolnoma ločenega, zato ker mi pač počnemo zadeve po svoje. Za prihodnost politike bi to bila strateška napaka. Zato bi bilo dobro, če smo vključeni v to. GD regijo, ne, GD ECFIN bo pristojni generalni direktorat, ko o tem govorimo. Nihče ne želi tega spremeniti. Po drugi strani pa je tudi smiselno, da naložbe obravnavamo v širšem kontekstu. Govorimo tudi o nacionalnih javnih naložbah in zato želimo oboje približati. Naslednja točka je prav tako zelo pomembna, o tem se danes ni toliko govorilo in to je do neke mere povezano z prvo točko, ki sem jo omenjal, gre za umestni pregled. Zagotovili smo veliko pružnosti v našem predlogu. Upravni organi lahko spremenijo prednostne naloge glede financiranja brez dovoljenja komisije. Prožnosti je zdaj več in tudi upajmo, da lasništvo na terenu, ampak upamo, da je pač na neki točki smiselno stopiti nazaj in pogledati, kakšno je stanje. Morda se pojavijo tudi nove potrebe po sedmih ali desetih letih izvajanja. Zato je zelo pomembno, da je umestni pregled smiseln. Zato smo proti spremembam, ki bi to postavile pod vprašaj. Stabilnost in kontinuiteta sta pomembni, to je pomembno za finance ampak eh, pomislite na migracijsko krizo. Težko smo našli en sam evro za reprogramiranje, ker je bilo vse določeno že vnaprej, vsa poraba je bila določena vnaprej. Jasno želim povedati, da potrebujemo prožnost in umestni pregled zato bomo pri tem ustrajali. Tretji element, uredba o skupnih določbah. Nekateri predlogi sprememb gredo v to smer, da bi iz CPR izuzeli sklade v zvezi z migracijami. Tega ne razumemo. Ne želim govoriti o proračunski mehaniki in enotnem naboru pravil. Ampak, če vzamemo migracijsko krizo, gre za vprašanje sprejema in vključevanja migrantov. Tukaj imajo vlogo različni skladi, Evropski sklad za razvoj podeželja, socialni sklad in tako naprej. In smiselno je, da si to pogledamo na koherenten način in smiselno je, da poskusimo te sklade obdržati skupaj. Na koncu še nekaj, to je že bilo omenjeno in zahvaliti se želim soporočevalcema, če sem predloge spremem prav razumev, namreč možnost za Invest EU je spet na mizi, to ni več črtano, kot je bilo v prejšnji različici. Vendar, če sem prav razumel, bi ta možnost bila na voljo samo od leta 2025 naprej, torej od umestnega pregleda naprej. To se nam zdi relativno pozno in sami ne razumemo, zakaj ne bi državam članicam ponudili te možnosti. Na vse zadnje gre samo za možnost, zakaj ne bi državam članicam omogočili, da to možnost uporabljajo že prej. Ne bom se spuščal v druga vprašanja, kar zadeva finance, naprimer, ampak še opozorilo. Previdni moramo biti, kar zadeva statistiko. Videl sem, da je kar nekaj sprememb povezanih tudi z referenčnimi leti po regijah. To, kar je na voljo, je na voljo. Ne moramo zadev, spreminjati pod domnevo, da se bo nekaj sprejelo kasneje. Zato ne moremo sprejeti alternativnih načinov za izračunavanje financiranja za države članice. Ampak ne bom govoril o predfinanciranju, sofinanciranju in finančnih sredstvih za države članice, kaj ti mislim, da gre to mimo mojega trenutnega mandata. Hvala, hvala lepa, to je bila komisija. Spet ni gospoda Novakova. Želite še enkrat besedo, gospa Krel? Samo še en stavek, kar zadeva transferje v Invest EU. O tem se še nismo odločili nič, vendar. Jaz sem govorila samo o tem, da je dobro, da imamo neko predstavo o prihodnem kompromisu, kot pa da je nimamo. O tem lahko še govorimo vsi skupaj, ampak eh, odločitve še ni, bomo videli, kaj se bo zgodilo. Z Andrejem sva v predlogih sprememb poskusila najprej poskrbeti, da bi države članice porabile sredstva namenjena za kohezijsko politiko in jih eh, države članice ne bi prenesle v Invest EU. To možnost so želela dati državam članicam, ampak to bo del razprav o kompromisih. Videli bomo, kaj se bo zgodilo. Jutri bomo vsi veliko pametnejši. Hvala, gospod Novako, želite besedo? Ne, tako sem vas pogrešala, res sem mislila, da se boste oglasili in nam boste razložili vse o poročilu, ampak gospa Krel je zadeve dobro opravila. Želite besedo? Izvolite. Vas bom poslušal. To, te priložnosti pa res ne želim zamuditi. Se upravičujem, da se vključujem tako pozno, ampak eh, lahko si predstavljate, da so zadeve v parlamentu precej turbulentne, kar nekaj odborov zaseda hkrati. Vendar jaz se ne pritožujem. No, CPR je nekaj, kar me po noči drži po konci. Lepo je, da je toliko kolegic in kolegov zainteresiranih za to in eh, število predlogov sprememb to dokazuje. 2200 jih je, deset dni sem potreboval, da sem jih prebral in nekaj kompromisnih predlogov že imamo v glavi, ampak eh, o tem bova govorila najprej gospo Krel, ona je soporočevalka in govorili bomo tudi s poročevalci v senci. Strinjam se s gospodom Boštenarom, namreč ne smemo prelagati odločitve in vesel sem, da je predsednica mnenja, da moramo glasovati januarja kajti to bi bilo napačno politično sporočilo, če bi dejali, da nismo pripravljeni. Nihče ne bo razmišljal o tem, kako nas uvira Brexit in tako naprej. Ne. Rezultate pričakujejo ljudje in mi jih moramo zagotoviti. Pol leta je že od tega, odkar sva bila imenovana za poročevalca. In odkar smo dobili osnutek, kar zadeva transferje, to bo žgoča razprava. Preprostega odgovora ni. Prepričan sem, da se vsi strinjate, da bi morali nekje potegniti črto pri transferjih. Instrument za povezovanje Evrope je dober program. Nihče ni rekel, da je to slabo program. Ampak veliko drugih programov je v Evropski uniji, naprimer Erasmus za mlade podjetnike. A bi ga morali financirati iz kohezijske politike? Ne, zato ker bo on dobil ločeno proračunsko vrstico. Vendar vidim, da obstaja konkurenca o tem, kdo bo več črpal iz kohezijske politike govorimo o transferju v višini 10 milijard iz eh, kohezijske politike. Predlog spremembe sem videl, ki je zahteval celo 20 milijard. Si je lahko predstavljate? Če bi šli v to smer, bi bil znesek kohezijskih skladov nižji od večine programov, ki jih imamo v EU. Je to Evropa, za katero se borimo? ljudje zunaj dvorane nas ne bodo sodili po besedah, ampak po dejanjih. Uredba o skupnih določbah in večletni finančni okvir bosta dokaz našega zaupanja v Evropo in našega dela na tem področju. Ta spor med institucijami ne koristi nikomor, razen populistom tam zunaj. Hvala. Hvala lepa. Hvala za razprave danes. Se želite odzvati? Prosim. Politično razpravo imamo. Kaj je kohezijska politika? gre za pač to, da imamo kohezijsko politiko ali gre za rezultate. Kohezijska politika je bila oblikovana zato, da se vlaga v infrastrukturo. Če lahko zadeve združimo, če lahko vzamemo denar iz kohezijskih skladov in ga prenesemo v instrument za povezovanje Evrope, govorimo o istih zadevah. Moje vprašanje je naslednje. Kako bomo dosegli najboljše rezultate za državljane? kje lahko zagotovimo največ dodane vrednosti, kje lahko dosežemo najboljše rezultate. Ne, ne, ne zanima, koliko denarja je povezanega s kohezijsko politiko in koliko denarja je povezanega s prometom. Ne zanima me boj med odbori, zanima me, kdo in kako bomo dosegli najboljše rezultate. Upoštevati je treba, da imamo včasih neumne spore glede oznak, ampak mislim, da gre na koncu za projekte in za ljudi. In to je zamisel tudi teh predlogov sprememb o dodatnih 20 milijardah za IKSRP. E Instrument za povezovanje Evrope zagotavlja to dodano vrednost, ki jo potrebujemo. Če si pogledate kohezijske sklade, lahko vidite, da Evropa ne bo mogla ulagati v koridorje. Spet bomo financirali samo nacionalne projekte in nacionalne vojnice. Jaz sem proevropski poslanec, zato želim ulagati v evropske koridorje, ne pa v nacionalne projekte. V vaši državi, v Bolgariji, obstaja velika potreba po naložbah v infrastrukturo želite, da vam Evropa pomaga, da vlaga preko programa za povezovanje Evrope ali pa želite kitajske naložbe, ki bodo prišli k vam in opravili vse na mesto vas. Jaz raje vidim evropski pristop. Hvala. Hvala. Sedaj pa bomo slišali še odziv soporočevalcev, pa še gospod Albrecht bo dobil besedo. Ja, čudim se kajti če se že vračate na to, kaj je kohezijski sklad, naj povem, da je bil ustvarjen zato, da bi organizirali monetarno unijo in da bi državam, ki so bile najmanj razvite, dali možnost razvoja velikih projektov na področju infrastrukture in okolja. Ravno zato, ker so točno te države že naredile velik napredek, je bil kohezijski sklad sedaj zmanjšan na predlog komisije za 45%, CEF je v redu, ampak nima opravka s kohezijo, ampak infrastrukturo dodana vrednost, TCF je fantastična, ker združuje in povezuje regije. Ampak, že od začetka, in to veste, je potekal boj, da bi projekte CEF opremili z ustreznim proračunom. Žal, države članice niso pripravljene tega storiti. Ne bom jih imenoval, ampak vemo, kdo najbolj zavira. Kohezijska politika pa je nekaj drugega. In kohezijska politika, ki je v pogodbi, bi naj pomenila, da bi regije postopno, in to traja že kar nekaj časa, kar se tiče statusa ekonomskega, socialnega in teritorijalnega, se približale. To je torej dodatna, drugačna dodana vrednost kot instrument za povezovanje Evrope, ampak to je evropska dodana vrednost. Mislim, da dejansko ne smemo pasti v past, da bi upirali eno proti drugemu sedaj imamo manj sredstev za več nalog v Evropski uniji, kot je bilo še pred desetimi leti. Če bi resnično imeli toliko sredstev, kot je to predlagal parlament, potem se sploh ne bi pogovarjali o teh temah. Oba programa, instrument za povezovanje Evrope, pa tudi obzorje in veliko drugih projektov, pa tudi kohezijsko politiko, bi ne videli v okviru težav, da ni dovolj sredstva na razpolago. To je torej težava, ki ne bomo razrešili tako, da si drug drugemu očitamo, ti ne posti, počneš dovolj za Evropo, pa ti ne. V odporu za regionalni razvoj imamo še prav posebno odgovornost za kohezijsko politiko. Mimo grede je Bolgarija seveda lahko kot ena od držav, ki vse regije še niso tako dobro razvite porabi sredstva tako iz kohezijskega, kot tudi regionalnega sklada, tudi v prihodnje, za spostavljanje infrastrukture. Zakaj bi torej Bolgarija pravzaprav dajala sredstva instrumente za povezovanje Evrope? Edino, kjer nastaja resnična dodana evropska vrednost, te vrzeli med državami članicami, tega pa Stefan tudi žal ne boste spremnili, kajti to so točno tisti projekti, kjer je zastanek še vedno navzoč nacionalizem držav članic, pa je žal vse zelo raznev in tega ne moremo rešiti z več sredstev. Pripravljenost med državami mora biti boljša, da bi ta oska grla na nacionalni ravni zapolnili. Ne gre tukaj samo za sredstva, v tem že leta govorimo, ko se spomnim projektov med športom, Španijo in Francijo. Leta so, bila, so bili blokirani, pa ne zaradi pomankanja denarja. Tako da ne smemo resiti po tej poti, da bi drug drugemu učitali, ti si boljši, jaz sem boljši, jaz sem boljše zamislim. To ne deluje. Resnično moramo gledati na vse celovito. Hvala lepa. Težko sem torej v dvojni vlogi poročevalke v senci in eh, predsednice. Hvala, ker tako pogosto menjate Bolgarijo. Redko je, da tako pogosto menjamo Bolgarijo. Nekaj bi še dodala v vprašanju gospoda eh, Van Miltenburga. Ko govorimo o Bolgariji in o naložbah v infrastrukturo v Bolgariji, kjer res obstajajo velike potrebe za razvoj te države. Vendar Bolgarija je majhna država sredi Balkana. Povezave, povezljivost z našimi sosedami je ključno vprašanje za naš razvoj. Ena možnih rešitev bi bila uporaba instrumenta za povezovanje Evrope, vendar za čezmejne projekte, ki bodo omogočili majhnim državam in srednjim velikim državam, kot je Bolgarija, da vložijo del sredstev iz kohezijske politike v čezmejne povezave s sosedami. Vidim možnosti za kompromise tudi tako, da to uporabimo za Bolgarijo. Gospod Orbič, želite sedaj besedo ali potem, ko bo spregovoril gospod Novako. Izvolite. Uh, Všeč mi je ta razprava, ker se sedaj pravzaprav res lotevamo osnov. Če se držimo tega, da pri kohezijski politiki ne govorimo o tem, to je res, vsa evropska politika je povezana s kohezijo. Vse politike za kohezijo Evrope ne potrebujete kohezijske politike sploh. Zato nizozemska vlada raje nima kohezijske politike, kot veste. Sestal sem se z vašim veleposlanikom in dejal mi je, da nizozemska ni zainteresirana za kohezijsko politiko. In to prav nič. Zakaj? Zato, ker je to instrument ki ga je treba uporabiti, navajam za šipkejše člene. Drugi element, s čimer se ne strinjam. Nizozemske uh, lokalne oblasti pa imajo drugačno mnenje, ker dobro vedo, da ta denar ima vzvod. Celo majhna evropska sredstva lahko zaženejo druge naložbe. Drugič. Eh, bil sem župan nekega mesta in bil sem, eh, sodeloval sem v razpravi županov o masterski eh, pogodbi in tako naprej. In kohezijski sklad je bil narejen zato, da se pomaga šipkejšim državam, da se pripravijo za evroobmočje. Zato, da se jim z velikimi infrastrukturnimi naložbami pomaga, da se pripravijo za vstop v evroobmočje. Torej, To je bilo za tiste, ki niso dosegli 90 odstotkov BND-ja, glede na poprečje v Evropi. Vendar kohezijska politika ni le vprašanje denarja, kohezijska politika je vprašanje metode. To je eh, metoda, ki jo je predstavila kolegica Krl. Gre za deljeno upravljanje, gre za soodgovornost, gre za učenje dobrega upravljanja, gre za učenje in načrtovanje. Torej, to je kohezijska politika. Ali lahko storimo vse iz Bruslja? Da. Ali je mogoče vse centralizirati? Da. Bo to hitreje? Da. Vendar rezultat kohezije ne bo dosežen, ker tu gre za deljeno upravljanje, to je nekaj drugega. Gre za to, da je treba domača mnogo narediti doma zadnjič je komisar Kalas predlagal to, da bi denar iz kohezijskega sklada prenesli v instrument za povezovanje Evrope, ki je bil posebej namenjen čezmejnim projektom. In Viktor Bostena takrat bil poročevalec za kohezijski sklad in nam je in gospod Kalas je rekel, da je to storil iz začasnega razloga in da tega ne bo več ponovil nikoli, da je to storil zgolj enkrat. Zakaj? Ker je pač to bilo iz nekih začasnih razlogov storjeno. Spomnimo se te razprave. Naše vprašanje danes je, zakaj komisija denarja ni takoj dala v cef. In ko so predlagali, da dajo to nacionalno vojnico in potem da vzamejo iz nacionalne vojnice, je to nekaj posebno nelogičnega. In to, to je v nasprotju s porozumom. Ne gre za to, da ne želimo dati denar, to je narobe gre za spremembo politike. Ko vzamete denar iz kohezije in ga date v CEF, greste iz ene politike v drugo, iz ene metode v drugo. To ni narobe, vendar to bi lahko storili že prej. Bi lahko že prej dali denar v CEF in potem bi rekli, imamo manj denarja za kohezijo. Torej, zakaj predlagajo, da bi to dali najprej nacionalno vojnce in potem vzeli ven? To je zato, da jezijo vlade ker pač date nekaj denarja na voljo, potem pa ga vzamete. Torej, celotna je zamisel napačna. SRP je nekaj posem drugega. Vendar pravzaprav tu gre za uničevanje kohezijske politike. Lahko vzamemo denar iz kohezijske politike in ga damo v znanost, v CF in tako naprej in potem bo to storil Bruselj to bo pač nekaj hitrejšega, vendar bo kohezijska politika s tem uničena in zato sem proti. Ker SRP je po definiciji sklad, ki je namenjen za deljeno upravljanje. To je specifika tega sklada. SRP, oziroma če prinesemo sredstva iz SRP-ja v CEF, je to ne. Smiselno, zgubimo denar. Ideja je čudovita, vendar imam še Druga ideja je, kje lahko dobimo denar. Lahko uh, vzamemo denar iz cefa in ga damo v SRP. To so predlagali nekateri kolegi. To je tako ustvarjeno kot prvi predlog. Mislim, da moramo prenehati s to razpravo, to je vsekakor zanimivo, vendar naj povem. Znotraj odbora regij se pogovarjamo in odbor regij je zadeljeno upravljanje. To je ta, te, to vrstna politika. Ne moramo se zdaj pogovarjati o tem, kako bi se odpovedali deljenemu upravljanju v kohezijski politiki, ker potem to več ne bo kohezijska politika in potem lahko pač zapremo vrata našega odbora in nehamo s tem delom. Hvala. Hvala, gospod Zele. Hvala lepa, gospod predsednica. Včasih je dobro poročati, čem se razpravlja o drugih odborih. V odboru za proračunski nadzor imamo poročilo računskega sodišča, ki govori o tem, kako države članice uporabljajo sredstva, ki so pridani v okviru kohezijske politike za izgradno čezevropskih transportnih omrežij. To so storili na podlagi tras, ki so jih prijavile države članice. Ampak nadgradili so notranji prometni sistem, tam, kjer pride to na mejo, pa so se ustavili 15 do 20 km pred mejo. Torej, mislim, da to ni evropski duh. To so projekti, ki so že 20 let in več postopno odčrtovanja, kar se tiče Tenov. Dobro, za morda železnice je morda to bilo ugodno, ampak ne glede na potek meja, seveda želimo državljanom dati možnost, da bodo lahko iz ene države hitreje potovali v drugo. Zato upozarjam pred tem, da bi iz kohezijskih skladov namenjali sredstva v manjše sklade, ki bi potem padli v roke držav članic, kjer pravzaprav potem prvotni cilj ustvarjati kohezijo, kohezijo celotne Evropske unije, ne bi več mogli ustvarjati in bi potem zgrešili cel. Hvala, gospod Novakov. Izvolite. Uh, Hvala. Naj povem, da sem pogrešal to razpravo. To je odlična razprava. To je ena najboljših, ki sem jih imel v tem odboru in sem res užival v njej. No, potem pa obžalujem, da sem zamudil še tisti zanimivejši del. Bolgarija je bila, tokrat omenja, da se počutim doma. No, gospod Olbricht ni omenjal Bolgarije, vendar je vseeno del tega, ker je obiskal Bolgarijo v času predsedovanja. Uh, rekli ste, da ste proevropski. Uh, Eh, poslanec, to je to pomeni, da ste za Romunijo, za Bolgarijo in tako naprej. To je dobro, gotovo razumete, da potem je ta teorija, da, da so nekateri neto plačniki, nekateri neto prejemniki zastrela. Vsi smo neto zmagovalci. Lahko bi šel še dlje po predlogu gospoda Olbrihta. Lahko imamo prenose iz socialnega sklada v CEF, lahko prenesemo sredstva iz eh, skleda za razvoj podeželja ali pa celo iz ribiškega sklada, vendar to je zgodba, ki se potem nikoli ne konča. Mislim, da moramo s tem eh, zaključiti, ne smemo tekmovati na ta način. Moramo biti pošteni drug z drugim in se zavedati, da konec kohijske politike bi pomenil konec načina, kako Evropska unija integrira različne države članice. In uh, gotovo razumete, da zadeve niso preproste. 70 odstotkov vsega, kar se investira v kohezijski sklad, se vrne neto plačnicam, ki so tiste, ki na začetku financirajo ta sklad. Ta sklad. Napripričam pa sem, da bomo dosegli ravnovesje, kompromise. Vsekakor pa sem vesel, da smo imeli to razpravo. Hvala. Hvala. Hvala vsem, to je bila res zelo koristna razprava. Poročalca sta gotovo zelo cenila naše komentarje in pričakujem torej prvi sestanek poročalcev v senci in potem bomo nadaljevali razpravo. Veselim se kompromisu. Upam, da bomo čas, eh, ki ga imamo na voljo, dejansko koristno eh, izkoristili. Hvala za razpravo. To je bila zadnja točka našem dnevnem redu za današnji del sestanka. Nadaljevali bomo jutri do povdne ob devetih. Načrtovali smo sestanek koordinatorjev, začel naj bi se čez 15 minut, torej 15 do 6 ali lahko tako sedaj začnemo s sestankom koordinatorjem, ali se koordinatorji s tem strinjajo. Hvala, dobro, potem pa bomo kar nadaljevali s koordinat sestankom koordinatorjev in pozivam naše goste iz komisije in vse ostale, ki ne bodo sodelovali pri tem sestanku, da zapustijo odbrano. Hvala.